strani LS dobila prošno za spremembo članstva v odborih. Seznam bo objavljen v zapisniku in če ne bo ugovorov pred objavo zapisnika, bodo te spremembe veljale za sprejete. To so torej moje najave. Zdaj pa lahko začnemo z današnjo razpravo in ponovno prosim kolege,